A ne, krize zadeva vse, ne samo posamezne držav, države, kjer se najmočneje odraža. Zato potrebujemo koordinacijo in solidarnost. Hvala. Lenner. Ja, dank u wel, voorzitter. De eurozone is nu aan het instorten.